iz nagoje bodo veljali predpisi ali bodo veljali za vsa evropska podjetja in to na uravnotežen in enak način za vse. Hvala. Eh, S tem smo a, eh, zaključili za to razpravo. Glasovanje pa bo potekalo jutri ob 12. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu, to je ustno vprašanje za komisijo in sicer gre tukaj za Evropsko strategijo notranje varnosti. Sedaj se bosta zamenjala komisarja. Pozdravljam novega komisarja. Sedaj pa dobi najprej besedo eh, kolega Lopez Aguilar za pet minut. Govorimo o strategiji notranje varnosti. Ta je bila sprejeta pod španskim predsedstvom Evropske unije. Tukaj gre za izziv, varnostni izziv v Evropi. To je poglavitni del štokholmskega programa. Tukaj gre za evropski prostor um, prava, varnosti in pravosodja. In tukaj govorimo o največjih grožnjah za varnost v Evropski uniji, kjer mora Evropa ukrepati in kjer mora ustvariti večjo dodavno vrednost z ukrepanjem. In grožnje je potrebno odpraviti. Teroristične mreže je treba spodkopati in notranjo varnost je treba ukrepiti treba pa je biti obrožen tudi eh, za naravne nevarnosti. Svet se je od leta 2010 zelo spremenil, ehm, pojavile so se nove nevarnosti in na nje se moramo politično drugače ozvati, da bi natančno vedeli, kaj dela Europol. V našem odboru pogosto razpravljamo o terorizmu in tako naprej. Večkrat razpravljamo tudi z direktorjem Europola in razpravljali smo tudi o resnem kriminalu, o poročilu o resnem organiziranem kriminalu. Svet je junija videl dokaz, da bo Evropa ukrepala proti največjim v odnosu do največjih izzivov eh, v naslednjih letih. Tukaj so tudi konkretna priporočila, ki so bila imenovana. Tukaj gre za boj proti eh, trgovini z eh, orožjem, pranje denarja. To so strateške prioritete Evropske unije. Z koordinatorjem za boj proti terorizmu smo govorili tudi o poročilu o terorizmu. Ti um, uh, osamljeni volkovi, tudi to je bila tema in pa radikalizacija v mrežjih. Skupaj uh, sodelovali pa smo tudi z odborom Krim, namreč na področju organiziranega kriminala, korupcije in pranja denarja. Komisija ocenjuje redno strategijo in jo tudi aktualizira. To, da Evropski parlament je pogosto kritičen do tega procesa ovrednotenja, kajti želi, da se vključijo tudi njegove politične prioritete. Aha, moja kolegica Basolino je izdelala poročilo. Tukaj gre tudi za trgovino z ljudmi in pa za nevarni ekstremizem ali pa um, zločine iz sovraštva. Vse to je notranja grožnja Evropske unije, ampak to eh, je povezano tudi z gospodarstvom. Smo namreč sredi krize in potrebujemo konkretne ukrepe. Imamo četrto direktivo o pranju denarja ali pa direktiva PIF o zaščiti eh, finančnih interesov Evropske unije. Na tem sem delal sam kot poročevalec, pa tudi drugi. Odbor Libe želi, da je Evropska komisija proaktivna v boju proti eh, kriminalu in pa tudi na področju okolja, na področju tih otapljanja. Treba je bolje zaščititi zunanje meje Evropske unije, zlasti tiste, ki so kritične. Pravna razsežnost, izgradnja pravne oblike, pa tudi postopkov v Evropi, to je pomembno. Za Lizbonsko pogodbo se je nekaj stvari spremenilo in parlament in odbor Libe sta bolj kot prej vključena v oblikovanje te politike. Pomembno je, kako pravno in politično oblikujemo določene stvari in odbor Libe je tu vključen. Komisija mora pri izdelavi te nove strategije sodelovati z našim odborom. Biti moramo v tesnih stikih, vzdrževati moramo dialog. In, uh, Tukaj gre tudi za eh, predstavnosti eh, nacionalnih parlamentov, zato moramo imeti tesne stike tudi za predstavnike nacionalnih parlamentov. Z njimi se srečamo na no, vsakih šest mesecev. Želimo si med parlamentarnih eh, konferenc za predstavniki parlamentov, tako da bomo tam obravnavali tudi letno poročilo o izvajanju strategije. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod komisar Andor bo sedaj eh, dobil besedo in bo odgovoril na to vprašanje parlamenta. Izvolite. Hvala lepa. Ta strategija notranje varnosti izvaja en del štokolonskega programa, torej na področju zaščite državljanov. Pomembno je podariti, da v obdobju po Štokholmu smo se morali ustrezno umestiti v nov institucionalni kontekst, ki je nastal po Lizbonski pogodbi. Sploh pozdravljamo to okrepljeno vlogo Evropskega parlamenta v mednarodnih pogajanjih ter pa v zakonodajnem postopku. Sedaj še resno razmišljamo o tem obdobju po Štokholmu in komisija pripravlja sporočilo o prihajajoči agendi za notranje zadeve marca naslednje leto. To bo povezana tudi s poročilom o prihajajočih prednostnih nalogah za pravosodje. Upoštevali smo priporočila ter pripombe iz resolucije parlamenta iz 22. maja 2012, ko gre za strategijo notranje varnosti za EU in pa drugo poročilo o izvajanju. Prav tako bo to prilo tudi na tretje poročilo o izvajanju za IS. Leta 2014 na polovici naj bi pripravili umestno poročilo, potem zadnji pregled napredka eh, za izvajanje pa bo prišlo poznaje. Posamečne točke resolucije so tudi upoštevane in sicer glede nekaterih tematskih dejavnosti um, generalne direkcije za notranje zadeve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 poročevalcu oziroma tudi predsedniku odbora Libe za to ustno vprašanje. Poskušali smo izboljšati ta dokument, o katerem bomo glasovali. Poskušali smo izboljšati analizo tvegan, še posebno, ko gre za poplave, treba potrese, ter pa druge naravne katastrofe v Evropi. Moramo poskrbeti, da bo pomoč takoj na voljo. Nekatere države članice so zelo pogosto izpostavljene naravnim nesrečam in zaenkrat še nismo imeli zagotovljene takšne takošne pomoči. In to je bistvo za Evropsko unijo. Obenem smo si pogledali tudi upravljanje notranje varnosti tudi migracijske tokove treba ustrezno upravljati. Veliko ljudi prihaja samo v Evropo in to ne bi smelo imeti negativnih učinkov. Je pa res, da moramo vedno biti demokratični ter pa humani. Je pa res, da se veliko ljudi, um, veliko ljudi prihaja na evropske obale in nekaj moramo storiti. Ne vemo, kaj se potem zgodi s tistimi, ki pridejo sem. Ampak na vsak način moramo poskrbeti za to, da to ne bo vplivalo na varnost ter pa na naše družbe. Nadalje. Boriti se moramo proti nasilju nad ženskami in otroki. Ravno ženski in otroci so pogosto najbolj izpostavljeni trpljenju. To je zelo pomemben vidik notranje varnosti. Prav tako se moramo boriti tudi proti pedofiliji nekateri deli niso najboljši, ampak kakorkoli že potrebujemo dobro strategijo, tako da bomo imeli varvalke in pa zagotovila za našo notranjo varnost. Hvala lepa. Zvomeni socialistov. Gospod Van de Hozer. Pjökerin und Pjökerin. Evropsko ni samo ekonomski projekt skupnim notranjim trgom. Evropske državljani pričakujejo tudi socialno kohezijo in zagotavljanje varnosti in svobode. Vse to je ključnega pomena, da na evropski ravni sprejemamo konkretne ukrepe za zagotavljanje eh, prostora, eh, svobode in pravice. Zato je zelo pomembna skupnostna razsežnost eh, tega vprašanja in ne enakovrednega sodelovanja med Evropsko komisijo, svetom in Evropskim parlamentom. Pogosto pogrešam pripravljenost upoštevanja parlamenta sploh na področju eh, notranje varnosti in eh, njene strategije, saj bi sodelovanjem parlamenta to še približali interesom evropskih državljanom. Ljudje so že načeloma zainteresirani za veliko mero varnosti. Po drugi strani pa ne želijo izgubiti svoje svobode, zagotavljanje temeljnih svoboščin državljanom sodi v ključne pristojnosti Evropskega parlamenta, zato je naše sodelovanje konstruktivno. Zelo pomembna je tudi demokratična kontrola evropskih agencij, ki so na tem področju aktivne. Mnogi ukrepi so prepočasni. Upamo, da bo zakonodajni akt o Europolu sprijet še v tem mandatu parlamenta. Tudi vključevanje parlamentov držav članec eh, bi lahko bil boljši. To še posebej velja za direktivo o obdelaji podatkov pri policiji in v pravosodju. Dober signal za sodobno zakonodaj bi bilo to na področju varnosti, svobode in pravičnosti. Dobra, Aura, no Hvala, Žozef. gospoda Albrehta, mislim, da ni v dvorani. Morda sicer sedi kje druge, ampak um, moral bi govoriti o menu zelenih. Mislim, da ga ni tukaj. Če bo poznaj prišel, bo dobil besedo. Mislim, da. Sedaj pa gospod Kirhov. Ikar, minuta, prosim. Hvala lepa, gospod komisar, gospod gospodje. Sveda potrebujemo strategijo ter pa oceno, treba odziv za ta resen izziv s katerimi se EU vse skozi sooča glede varnosti državljanov. Prav tako moramo tudi ustrezno uveljavljati ukrepe EU na tem področju. Veliko stvari iz eh, te resolucije podpiram. Ehm, Europol že dolgo časa podpiram, prav tako potrebujemo močno sodelovanje ter pa izmenjavo informacij ter pa boj proti terorizmu ter pa čezmenjemu kriminalu na ravni EU. Ampak prioritete uh, pa pogosto niso zadosti jasne, nimamo konkretnih ukrepov, s katerimi bi prišli do učinkovitih rešitev. Moramo zagotoviti varnost ter pa zaščito ter pa posamečne pravice. Včasih se to medsebojno um, nasprotuje. Zato mislim, da bi morali umestiti bolj konstruktivne spremembe. Sicer nasplošno podpiram tisto, kar je uh, predlagal Lopes Aguilar, um, se je vendarle zelo dober človek, ampak um, končni rezultati um, te resolucije pa niso zadosti dosledni, tudi niso zadosti koristni, kaj ti sporočila glede tega, kaj so prioritete parlamenta, so tukaj mešana in nejasna. Hvala. Hvala, gospod Kirhov. Sedaj pa še kot zadnja minuta skupin. Cornelia Ernst, minuta in pol, Gue Engel. Ja, Hvala lepa. Tudi mi si želimo, da je Evropska unija in države članice vzpostavili strategijo za notranjo varnost in pri tem podpiramo poročevalca. To je jasno. Za nas je odločilno vprašanje, kako uravnotežen je odnos oziroma razmerje pri državljanih med eh, svoboščinami in varnostjo. To moramo jasno eh, definirati in tukaj komisija samo nekaj govori načelo pravne države in sicer, da je država tukaj zaradi državljanov in ne obratno. To načelo mora biti vodilo in cilj takšne strategije. Skeptična sem, ali nam bo uspelo napredovati z obstoječimi strategijami in uh, zmišljenimi strategijami. Ob uh, škandalu z pohunjenjem ameriške obveščevalne službe, se postavlja vprašanje, kaj počnete z kriminaliteto, ki jo organizirano izvaja država? Kaj počnete za to, da bi zaščitili zasebnost in po drugi strani tudi zavarovali, zagotovili varnost ljudi na tem področju, če nič ne storite proti temu vohunjenju? Znižujete raven vzpostavljanja suma in če to počnete, prihaja tudi do pomanjkanja, moje pozitivno, terorizmo. Takšno vohunje predstavlja tudi varnostni problem, zaradi tega se je treba proti temu boriti. Hvala lepa, ste pa govorniki v lastnem imenu kot eh, prvi Augustin Diademera. Gracias, señor Hvala lepa, gospod predsedujoči gospod Lopez Aguilar, je zastavil celo relevantno vprašanje. Naj se osredotočimo na nekatere stvari, ki jih mora poštevati Evropska komisija, ko gre za pripravo naše strategije notranje varnosti. Kot prvo, Evropske agencije imajo zelo pomembno vlogo pri doseganju naših ciljev na tem področju. Sloh Europol je tak. 27. marca je komisija pripravila zakonodajni predlog, kjer sem poročevalec in mislim, da so mnenja političnih skupin tukaj zelo pomembna. Večkrat sem to že analiziral. Enako velja tudi za mnenja držav članic na sestankih sveta, ampak še enkrat ne povem, da zavračam to, da se Europol združi z drugimi agencijami dve agenciji morda ostati avtonomni, samostojni in res prosim komisijo, da vloži predlog uredbe samo za Evropsko policijsko šolo. Prioritete na srečanju sveta iz junija so prav tako ključne in naj tudi podarim, da je ključno vloko odigrala Španija tukaj bomo sodelovali o dveh um, zadevah. Sploh pri dveh bomo vodilni akteri. Gre za tihotapljene heroina in pa tihotapljene kokaina. Terorizem je tudi še vedno zelo pomembno odprto vprašanje. Predvsem moramo biti pozorni glede radikalizacije nekaterih posameznikov ter pa glede samotnih jezdecev pa še kibernetska kriminaliteta oziroma varnost za konec. Predvsem potrebujemo ustrezna sredstva za Europol. Prav tako bi morala komisija upoštevati, da je ta razprava splošno zelo pomembna. Hvala, Agustin. Gospod Papa Nikolav, dve minuti, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam bi se zahvalil predsedniku našega odbora Lopesa Vilarju za dobro pobudo, da smo danes organizirali to pomembno razpravo. No, kar se tiče štoholonskega programa, je stvar o tem, da je tukaj veliko odprtih vprašanj, marsikaj smo uspešno uveljavljali v zadnjih letih, glede notranje varnosti pa mislim, da se strinjamo, da smo dosegli kar nekaj napredka. Ampak ali se je kdo vprašal, ali smo prišli do ravni, ko sploh lahko dosežemo cilje iz tokolonskega programa. Ali smo tam ali ne? Mislim, da ne. Sedaj tukaj gledam komisijo, ki je prej omenila program. Nismo še uspeli doseči takšnega eh, cilja, naprimer solidarnosti, ki ga omenja štokolonski program. Tukaj imamo različne stebre, tudi steber glede uh, notranje varnosti in eh, tukaj še nismo na tej točki. Preden smo začeli s to razpravo, smo prej popovdne govorili o Siriji ter pa Egiptu. In ena izmed zadev omenjenih je bila prositi za azil, migranti, begunci, ki prihajajo v Evropsko unijo. In na to se želimo sredotočiti. Če bomo zagotavljali notranjo varnost, potem moramo tudi zaščititi naše meje. Sveda se že veselimo novega predloga, o katerem eh, bo kmalo tudi govora in bomo glasovali. To bi lahko bil korak naprej. Ali danes lahko dejansko mislimo, da smo si pošteno porazdelili breme, da smo dejansko solidarni med državami članicami pri teh vprašanjih? Nažalost je odgovor ne. Nekatere države imajo večje breme kot pa druge države ko gre za zagotavljanje varnosti. To potem pomeni večje sovraštvo do tujcev v nekaterih državah. To vse skozi vidimo. Pravzaprav se situacija le še poslabšuje v nekaterih državah. Prav tako je to povezano tudi z ekstremizmom v nekaterih državah. Vse to seveda na koncu pomeni tudi to, da naša notranja varnost ni zadosti visoka. Seveda je veliko treba še narediti. Marsika smo že dosegli. Uh, ampak vseeno pa nas čaka še ogromno izzivov v prihodnosti in se že veselimo tudi predlogov komisije, ko gre za specifične korake, ki jih moramo sprejeti za to, da bomo povišali našo raven varnosti. Hvala. Gospod Jakolino, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Lizbonska pogodba je Evropskem parlamentu omogočila večja poblastila tudi v zvezi z takšno vprašanje, kot je notranja varnost. Zato si ta predlog zasluži našo podporo, kaj ti predstavlja prioritete glede politike notranje varnosti. Evropa se mora dogovoriti o tem, med vsemi državami in institucijami. Naprimer, kibernetska varnost je že takšno pomeno vprašanje, kjer moramo sodelovati. Tukaj moramo podpirati Europol ter pa druge agencije, ki delajo na tem področju, tako da se bomo zaprstavili tem napadom na zasebnost posameznikov ter pa institucij. Prav tako moramo bolj učinkovito delovati proti mafiji in organiziranemu kriminalu. Zato potrebujemo boljše policijsko ter pa pravosodno sodelovanje in sicer na podlagi zaupanja med državami članicami. Prav tako potrebujemo nov model sodelovanja s tretjimi državami, tako da lahko bolje izmenujemo informacije ter pa zaščitimo temeljne pravice ljudi. Prav tako je to povezano tudi z organiziranim kriminalom, kjer sem poročevalec, potem še emigracija ter pa mobilnost. Tukaj potrebujemo okrepljeno sodelovanje med državami na jugu, ki so se skozi pod velikim pritiskom zaradi um, prišleko v Evropo, migrantov ter pa drugimi. Prav tako moramo zagotoviti delovna mesta za naše mlade. Sedaj tega ne moramo prepustiti samo državam članicam. Potrebujemo več kot to. Potrebujemo močno sodelovanje, sploh na območju sredozemlja. Tako da bomo dosegli konkretne rezultate. Hvala. Hvala lepa, gospod Jakolino. Pa še gospa Hemenas Bekeril Barijo, prosim, te minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pred 12 leti na ta datum smo bili vsi pretreseni nad največjim terorističnim napadom v zgodovini Okoli 3000 ljudi je umrlo, 6000 je bilo ranjenih eh, v napadu na ZDA. Rada bi izrazila eh, spoštovanje vsem žrtvam terorizma v Evropi, pa tudi izven Evrope. Sedaj moram reči, da so oni umrli zaradi vrednot, ki jih zagovarjamo tukaj v parlamentu. Kot prvo gre sveda za svobodo. Tukaj govorimo o strategiji notranje varnosti za EU. Glavni cilj te strategije je, da zaščitimo življenja naših ljudi. Zato sem vesela, da Evropska komisija še vedno tudi v tem sporočilu meni, da je terorizem ena izmed naših glavnih prednostnih nalog. Še vedno moramo s tem nadrevati, prepričati moramo radikalizacijo ter pa rekrutiranje novih teroristov. Sedaj. Um, imamo Al-Kaido, potem separatistične skupine, veliko različnih vrst terorizma. Zato moram reči, da se z 12. členom iz te resolucije ne strinjam. Tam piše tako, da je treba preiskovati samo najbolj radikalne um, leve, um, desne skupine. Kaj pa leve? Kaj pa leve skupine? Če smo tako sektaški, mislim, da to ne bo koristilo nikomor. Uh, Pa še nekaj, terorizem ima samo eno ideologijo, ideologijo strahu ter pa terorja. Zato moramo biti enotni in izboljšati moramo usposabljanje ljudi, ki se borijo proti terorizmu. Treba je tudi izboljšati možnosti za državljane, da se borijo proti temu. Treba je distribuirati um, in pa povečevati ozaveščenost. O strategiji za leto 2015 do 2019 mora komisija spolniti upanje naših državljanov. Državljani želijo živeti v svobodi in varnosti in mislim, da smo tukaj vsi za to. Hvala lepa. Še en kolega v CatchDI, kolegica Vojtova. Minuto imate, kot veste. Hvala. Krepitev notranje varnosti v EU, te pa boj proti organiziranemu kriminalu, sta dva ogromna viziva, ki čakate evropske institucije. Pozdravljam novo zakonodajo za bolj učinkovitost za plempo premoženjske koristi iz kaznjivih dejanj, ter pa um, tudi glede eksplozivov, ter pa glede finančnega kriminala je prav, da storimo več. Program Atlas pa je gotovo največji dosežek, uh, zagotavlja finančna sredstva za um, boljše usposabljanje ter pa tudi za boj proti fundamentalističnim skrajnim skupinam. Še vedno moramo podpirati sodelovanje med uh, nacionalnimi centri za kibernetski kriminal ter pa drugimi. No, Evropski centr za kibernetski kriminal bo, mislim, da dobra pl platforma za izmenjavo najboljših praks. In va cerrar el debate el eh, señor komisario. No in za zaključek razprave predajem besedo komisarju za to, da se odzove na komentarje vseh, ki so se danes oglasili. Mr. President, I would like to thank the honorable members and in... Gospod eh, predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci in eh, še posebej gospod Lopes Aguilar, hvala lepa za to razpravo o strategiji notranje varnosti. Hvala za vse vaše predloge. Gospod Papa Nikolaj je že povedal, da je za to vprašanje potrebno večje sodelovanje in solidarnost v Evropi. Nekaj vprašanj, ki ste jih postavili v vaši razpravi zahtevajo poglobljeno eh, razpravo in pregled obstoječih eh, praks. Seveda pa se mi zdi, da je ta razprava eh, pomemben prispevek Evropskega parlamenta, ki predstavlja vreden prispevek k oblikovanju strategije za varovanje naših državljanov. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Dobili smo predlog resolucije v tej na to temo. Jutri bomo glasovali ob 12. o tej vprašanju. Lepo eno težavna situacija, naslednja točka na dnevnem redu. ki je zadnja na dnevnem eh, redu kot zadnja za današnjo razpravo.